Seduta je aperta. Zasedanje je odprto. Dobro dan, dobro jutro vsem skupaj. Allora, iniziamo con... Začenjamo z sporočilom spoštovana Collins zapušča skupino ENF in se pridružuje eh, skupini e FDD z 17. aprilom 2019. In potem še gospa Elizabeta Gardini, ki zapušča skupino ELS in se pridružuje skupini EKR z današnjim dnem 17. aprilom 2019. Začenjamo z dnevnim redom, s prvo točko gre za poročilo gospoda Balasa in sicer za koordinacijo sistemov socialne varnosti. Besedo ima poročevalec Balas za štiri minute. Izvolite. Merci, le, le Najlepša hvala, gospod predsednik. Decembra 2016 ob pregledu prejšnje uredbe glede koordinacije sistemov socialne varnosti, smo dobili nove predlog komisije. Danes prav gotovo obstaja potreba potem, da bi izrazito izboljšali situacijo glede svobodnega gibanja delavcev po Evropski uniji. Srečujemo se s paradoksom, kjer imamo trg, ki omogoča prosto gibanje, obenem pa imamo socialne sisteme, ki se zelo razlikujejo. To povzroča negotovo situacijo za delavce v smislu prenosljivosti pravic. In ambicija tega pregleda je to situacijo popraviti. Več kot eno leto na tem doseju že delamo v Evropskem parlamentu in mislim, da smo dosegli tri večje sklope napredka. Prvi zadeva okrepitev zakonodaje, ki se uporablja. Ugotoviti moramo, katera zakonodaja dejansko velja za mobilnega delavca ali pa napotenega delavca. Bistveno vprašanje danes je, da poskrbimo za to, da je delavec vključen v nek sistem socialne varnosti in uživa vse pravice, ki izhajajo iz tega sistema. In zato smo predlagali tri mesečno obdobje predhodnega dela preden je mogoče delavca napotiti v drugo državo članico. Na ta način bi zagotovili ustrezno obravnavo tega delavca v smislu pravic, ki izhajajo iz specifičnega sistema socialne varnosti. Na ta način naj bi se izognili tako obsežnim goljufijam. Poleg tega smo sprejeli še en predlog in sicer predhodno obvestilo podjetja o napotitvi delavca v drugo državo članico. To je danes bistvenega pomena. Kot vemo, velik del delavcev, ki odhajajo v drugo državo članico, tam sploh niso poznani, niso prijavljeni. Nacionalna zakonodaja namreč priznava, da izven določenega obdobja ne potrebujete nobenega dokumenta, da delate v neki državi in potem se ne izvede tudi noben nadzor. In menim, da je to veliko poseganje v dostojnost delavca, kršitev pravic ustreznih delovnih pogojev in tako dalje. In ravno zaradi tega smo predlagali to predhodno obvestilo. Izboljšali naj bi tudi sodelovanje med državami članicami, to parlament podpira, gre za izviren sistem, ki veže socialni sistem države članice z prostim gibanjem. To nam daje veliko fleksibilnosti, prožnosti v smislu zagotavljanja pravic delavcev, ki prečkajo meje. Na to pa še ukrepi, ki zagotavljajo socialno pravičnost, poleg teh šest mesecev izvoza pravic, zagotavljamo tudi dodatne pravice. Na mesto štirih mesecev imamo zdaj šest mesecev, menimo, da je to veliko boljše. Za čezmejnega delca smo torej predvideli vključevanje v takšen socialni sistem in prehajanje med socialnimi sistemi. Veliko določb je torej vezanih na pravni status, ampak to ni vse. Želimo omejiti populizem in nacionalizem. Paradoks je, da so nekateri nacionalisti pravzaprav zdaj postali še veliko bolj modri kot mi glede usklajevanja sistemov, socialne varnosti. Mislim, da moramo odpraviti blokiranje na Evropskem parlamentu. Mislim, da mora ta razprava potekati, mislim, da moramo o tem glasovati, tako da bo lahko Evropski parlament sprejel konkretno stališče pred začetkom naslednjega mandata. Da, glasujemo glede te prve obravnave. In Gospa komisarka, moram povedati, da se vam zahvaljujem za vse delo, ki ste ga opravili. Strinjam se s tem, da predpise koordinacije zdaj pregledamo na enostaven način na svetu, tako da odpravimo tudi vse obstoječe ovire. Pred dvema tednoma je bil dosežen velik napredek za evropske delavce in mislim, da jih bomo na ta način končno zaščitili, zaščitili tudi pred nacionalnim egoizmom. Hvala poročevalcu, sedaj pa ima besedo komisarka Tisen. Zahvaljujem se ji, da je danes tukaj z nami. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod poročevalec, spoštovani poslanci, veseli me, da sem Danes tukaj, ko razpravljamo o koordinaciji sistemov socialne varnosti in pregledov zakonodaje. 15 let po zadnjem pregledu je ta Evropska komisija predlagala posodobitev te zakonodaje. To posodobitev potrebujemo, če se želimo soočiti z novimi izzivi in izkoristiti priložnosti na področju dejatov za dolgotrajno nego, družinskih dejatov in pa tudi predpisov glede veljavne zakonodaje za napotitev delavcev. Ta predlog smo sprejeli pred več kot dvema letoma, zato da bi zagotovili večjo pravičnost pri prostem gibanju delavcev, kot tudi državljanov na notranjem trgu EU. Zahvaljujem se poročevalcu Gijomu Balasu in številnim evropskim poslancem, ki so intenzivno delali na tem doseju, ter tako poskrbeli za izboljšave, ki si jih zaslužijo naši državljani in delavci, ter jih tudi pričakujejo nadomestila za starševske dopuste, potem tudi pojasnila v povezavi z določbami, ki veljajo za dolgotrajno nego. Vse to so primeri tega, kako bo predlagana posodobitev izboljšala vsakdanje življenje državljanov. Zame je bilo vedno bistvenega pomena, da koordiniramo sisteme socialne varnosti na osnovi predpisov, ki so jasna, pravična in izvršljiva. To je prav gotovo edini način, da zagotovimo kontinuirano podporo za razvoj našega notranjega trga. Pravičnost pomeni, da so pravila enaka za vse in niso zasnovana tako, da bodo koristna le za eno kategorijo deležnikov na škodo druge. To pomeni, da je treba upoštevati interese tako države članice izvora kot tudi države članice sprejema. Pravičnost pomeni, da imajo mobilni delavci možnost delati v drugi državi članici na osnovi ustreznih pogojev. Pri tem se upoštevajo tudi interesi davkoplačevalcev in pa interesi socialnih sistemov. Pravičnost, po mojem mnenju, pomeni ohranjanje tudi poslovnih možnosti za vsa podjetja družbe ter samo zaposlene, ki uporabljajo pravico prostega gibanja v dobri veri, ter tako poskrbijo za svoje stranke po celi Evropi ali gre tukaj za potrošnike ali pa druga podjetja. In pravičnost pomeni tudi, da ohranimo in izboljšamo orodja za boj proti goljufiji in zlorabi. Na teh načelih stoji naš predlog. Obenem so bili to tudi cilji, ki so nas usmerjali skozi medinstitucionalna pogajanja s parlamentom in svetom. Začasnim dogovor, do katerega smo prišli na trilogu, ni bil potrjen, zredzija, ker ni bila dosežena večina med državami članicami. Ampak kompromis, ki smo ga oblikovali, mislim, da je dober navdih za nadaljevanje tega dela. Spoštovani predsednik, spoštovani poročevalec, soporočevalci, poslanci in poslanke, ta parlament ima zdaj možnost, da se dogovori glede stališča po prvi obravnavi, s čimer se bo odprla vrata za nadaljevanje dela na tem pomembnem doseju. Štejem na vaše konstruktivno sodelovanje in pa tudi za skupno, na skupno motivacijo za to, da izkoristimo to priložnost za naše državljane, za podjetja, ki to od nas pričakujejo. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa bomo prisluhnili mnenju političnih skupin. V tej prvi fazi ne sprejemamo modrih kartončkov. V imenu ELS, poslanec Šul za minuto in pol. Hvala za besedo. Dragi predsednik, draga komisarka, koordinacija sistemov socialne varnosti je eden najpomembnejših zakonodajnih aktov v Evropski uniji, kajti s tem bomo urejali prosti pretok delavcev, to pa je tudi stebr svobodne in proste Evrope. Je ja, pa res, da nismo imeli na voljo dovolj časa, komisija je zelo pozno predlagala in tudi predložila ta zakonodajni predlog. Tako da smo sedaj pod hudim časovnim pritiskom, tudi v odboru smo se morali pogajati pod hudim časovnim pritiskom, potem nas je čakal trialog in tudi. Pogajanja s svetom so bila zelo naporna. Res je, da smo marsikaj dosegli. Imamo recimo nove predpise za dolgotrajno oskrbo, pa tudi izjeme na poto, področju začasnih napotitev. Imamo pa tudi določene slabosti, in sicer da se je treba odjaviti po prijavi posamične napotitve. Recimo, če si učitelj in greš recimo za nekaj časa v drugo državo, tudi tukaj se moramo vprašati, ali je to napotitev ali pa samo izmenjava. Govorili ste tudi o storitvah, pa tudi o čezmejnih delavcih. Sicer smo to nekaj tudi uredili v okviru trialoga, ampak danes ne glasujemo o trialogu. Res bi bilo dobro, da bi imeli še nekaj časa in naša politična skupina bo pripravljena po evropskih volitvah iskati boljšo rešitev. Poslanec Jongirus, poslanka Jongirus v imenu SND za minuto in pol. Najlepša hvala, predsednik. Dobili smo celovit svežen z številnimi pozitivnimi platmi, pa tudi z nekaterimi pomankljivostmi. Mislim, da bi morali glasovati proti temu predlogu, vsaj naša politična skupina, glede tega, kako bomo to izvajali. Na nizozemskem smo bili priča dvem primerom organizirane goljofije na osnove to vrstnih dajatov. Delodajalci morajo poskrbeti za to, da bodo vsi prispevali v sistem, nišče pa ne sme prejeti dajatve, ki ni upravičena. Vsi plačujemo za to, vključno z delavci. V praksi ne bi bilo nobene obveznosti za to, da iskalci za delo dejansko poiščejo delo in poleg tega ne bi bili upoštevani drugi predpogoji. Na ta način bi ustvarili nekakšen izvozni vrtiljak. To, kar se pogosto zgodi, je to, da se ljudje zaposlijo za kratek čas, potem pa enostavno uživajo koristi podpore za brezposobnost. Mislimo, da je solidarnost bistvenega pomena pri teh sistemih, v tem predlogu pa to ni bilo zajamčeno. Najlepša hvala. Gospa Stevens, v imenu EKR za minuto in pol. Voorzitter, collega's. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, vsi se strinjamo, da je goljofija na področju socialnih dejatov nekaj, proti čemur se moramo zagrizeno boriti. Inšpektori po državah članicah bi morali sodelovati na čim boljši način. Minimalno število dni dela, to bi morali predvideti, preden bodo tuji delodajalci lahko zagotovili določene dejatve. Ne, belgijski delavci seveda morajo prispevati k belgijskemu sistemu socialne varnosti, preden so upravičeni do nekaterih dejatov. Predlagam torej, da se podpre predlog Evropske komisije tri mesece, čeprav menim, da bi bilo šest mesece predhodnega dela še bolj ustrezno. Nekateri pa bi si zdaj želeli, da se ta zahteva zniža na en dan. To je nesmiselno. Na ta način bomo le pokopali temelje naših sistemov socialne varnosti. Iskalci dela bi morali imeti možnost svoje socialne dejati prenesti v državo izvora, ampak nadzor takšnega sistema je popolnoma nemogoč in to bi enostavno vodilo v primere zlorab. Statistike kažejo na to, da kar veliko ljudi, ki se vrne nazaj v svojo državo izvora, ne najdejo dela po treh mesecih. Zakaj pa jo sploh bi našli delo na osnovi socialnih dejatov iz Belgije, lahko preživite zelo dobro v neki vzhodnoevropski državi. Flandrija je usmerjena v izvoz, ampak naše socialne dejatve ne morejo biti izvozni proizvod. Brez prispevkov ni dejatov. Hvala, gospa Harkin, za dve minuti v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, predsednik odgovornost zakonodajalcev, tudi naša odgovornost je, da kakršnokoli zakonodajo bomo sprejeli, bomo na osnovi tega izboljšali situacijo, se soočili z opredeljenimi izzivi in težavami. Prispevati moramo tudi pravičnemu in svobodnemu gibanju delavcev, poskrbeti pa tudi za večje zaupanje, gotovost ter socialno pravičnost in enake pogoje za vse delavce. To je standard za politično skupino Alde. Alde meni, da je prvotni predlog komisije ustrezen poskus zagotavljanja dobrega ravnovesja. Osnutek dogovora, ki smo ga dobili po trilogu, je vseboval veliko pozitivnih elementov, vendar svet tega ni mogel sprejeti. Tudi današnje poročilo vsebuje veliko pozitivnih predlogov glede dolgotrajne nege, pa tudi nekodifikacije. kodifikacije sodb Evropskega sodišča. Ampak predlog spremembe pri členu 13, ki bi lahko vključeval tudi voznike, bi lahko povzročil nočne more tako voznikom kot njihovim delodajalcem. Vozniki bi bili potem podvrženi različnemu številu nacionalnih sistemov socialne varnosti, zato smo vložili predlog spremembe, da se črta ta del besedila. Ne strinjamo se s tem, da bi lahko čezmejni delavci izbirali, do katerega socialnega sistema bodo upravičeni. To bi povzročilo veliko negotovosti za države članice in spodkopavalo tudi socialno pogodbo med čezmejnimi delavci in nacionalnimi delavci. Ne podpiramo enodnevnega načela seštevanja. V nekaterih državah članicah bi to povzročilo anomalijo med čezmejnimi in nacionalnimi delavci. Če bomo sprejeli dodatne predloge spremem v to smer, potem mislim, da bi to lahko podprli, če pa tega ne bomo sprejeli, ta zakonodaja ne bo pravična in uravnotežena. Na koncu se zahvaljujem tudi poročevalcu in poročevalcem v senci za to, da ste tako intenzivno delali na tem doseju. Glede tega se nismo vedno strinjali, smo pa na tem trdno delali. Hvala, gospod Cimer, v imenu skupine GUE za dve minuti. Hvala za besedo, predsednik. Zdi se mi, da določen del poslancev in poslank noče razumeti temeljnega načela socialnega sistema. Se pravi, če si vi prispeval v sistem socialnega varstva v eni državi članici, da se to lahko potem tudi prenese v drugo državo članico, če se tja preseliš. Mislim, da če ne bomo spoštovali teh načel, potem sploh ne moremo več govoriti o socialni Evropi. Sej vem, da sedaj poskušate z različnimi zvijačami umakniti ta zakonodajni akt in ne želite, da bi po se pogajali o tem, ampak mislim, da to sploh ni v sozvočju z demokracijo. Treba je poskrbeti za prosti pretok vseh delavcev v Evropski uniji. O tem se danes pogovarjamo. V odboru smo seveda dosegli določene rezultate in o njih moramo glasovati. Zeleni smo zato, da potrebujemo šestmesečni izvoz teh dajatev. Poleg tega smo tudi zato, da se odstranijo vse vrzeli tudi na področju napotitev. Glede oskrbe in nege, to morajo biti ločene, neodvisne storitve. To bi lahko podprli, ampak smo proti temu, da se uveljavi indeksacija za dajatve za družinske dajatve. Recimo, če otroci delavcev ostanejo v Romuniji in v Bolgariji, pravite, da ti otroci niso upravičeni do družinskih dajatev, kljub temu, da njihovi starši recimo v Zahodnji Evropi delajo in prispevajo v socialni sistem te države članice. Potrebujemo enako obravnavo vseh vseh delavcev, vseh otrok, ne moremo imeti drugorazrednih evropskih državljanov. To velja tudi za tajatve, za brezposelnost. Ne smemo pozabiti še na temeljno vrzel na področju prostega pretoka ljudi. Evropska unija mora poskrbeti za to, da imajo vsi državljani pravico do dostopanje do vseh teh storitev. Najlepša hvala. V imenu skupine Zeleni, gospa Lambert, za dve minuti in pa prosim, da spoštujete čas, kajti potem moramo tudi glasovati danes. Um, Najlepša hvala, predsednik. Ko sem prvič prišla na Evropski parlament pred 20 leti, je bil prvi zakonodajni akt pregled zakonnikov socialne varnosti. Zdaj smo dobili uredbo 883, potem prenovljeno različico in upala sem, da bom sklepom svojega mandata na Evropskem parlamentu lahko izglasovala podoben dogovor in sporazum s svetom. Ampak do tega ne bo prišlo zaradi velikih razhajanj s svetom. Zakaj ne? Menim, da je ta predlog postal mešanica oskih nacionalnih interesov in tega, da ljudje skušajo izkoristiti to zakonodajo, da popravijo težave, s katerimi se nočejo ukvarjati. Moja politična skupina je želela državljane umestiti v osredje tega besedila. In pri državljanih ne gre le za delavce, gre tudi za družinske člane, študente, popotnike in vse, ki jih krijejo sistemi socialne varnosti v čezmeni situaciji. Pozdravljamo jasno vključitev dolgotrajne nege v prenoljeno uredbo, ampak menimo, da velika večina državljanov in delodajalcev želi delovati znotraj predpisov in zaščititi tudi vse, do česar so upravičeni. Predpisi morajo biti jasni, izvedljivi, obenem pa dopuščati tudi dovolj fleksibilnosti, kar nam pomaga v vsakdanjem življenju. Prav tako je koristno, če imamo učinkovito upravo, ki se hitro odziva in pomaga ljudem, namesto da to deluje kot nekakšna birokratska ovira, kar sili ljudi v to, da tvegajo. Splošno gledano podpiramo poročilo odbora, ampak edini predlog spremembe številka 197 vključuje ta predlog glede obrazca A1.4. Želimo si odprt obrazec, ki bo veljal za tri mesece, tako da bo posameznik, ki potuje zaradi opravljanja dela, ne bo primoran ulagati večkratnih prošen, saj to terja veliko časa in administracije. Drugih predlogov sprememb, no, ne podpiramo indeksacije družinskih dejatov, menimo, da je čezmeni delavec upravičen do enake obravnave in takšni ukrepi tudi niso stroškovno učinkoviti, čeprav nekatere vlade menijo, da je to politično koristno. Prav tako menimo, da bomo s tem poročilom okrepili možnosti nadzora v državah članicah, ki lahko vedno sprejmajo bilateralne ukrepe, če je to potrebno. To je veliko bolj smiselno, kot da prilagajamo celotno zakonodajo za to, da popravimo neko dvostransko državo. Menimo, da je odbor poskrbel za trdno osnovo znotraj tega predloga in to je tudi trdna osnova za pogajanje v času naslednjega parlamentarnega sklica. Hvala. Če l'onorevole Šulcege... Gospod Šulc? Gospod Šulce? Ni ga. Ste... Zakaj ste zaprosili za besedo? Dragi predsednik, vem, da nimamo možnosti modrega kartona. Prišli smo deset minut kasneje, tudi razpravo smo začeli deset minut kasneje. To pa pomeni, da res malo zamujamo, ampak če bi imel dovolj časa, bi vprašal poslanko Cimer, kaj misli s temi zvijačami? Ni bilo nobenih zvijač. Se pravi, predsednik, če bi prišli točno v dvorano, bi imeli tudi Eh, postopek modrega kartona. Ne razumem, kakšen je razlog. No, no, no. sedaj v imenu skupine FDD je na vrsti gospod Koburn. Prosim, izvolite, na voljo imate tri minute in pol. Ni ga? No, potem prehajamo na skupino ENF, gospa Melan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede tega besedila lahko povem, da je naša politična skupina že sprejela stališče, da bi morali razmišljati o razlogih glede tega, ali bi to besedilo, ki omogoča prosto gibanje oseb, dejansko lahko razumeli v okviru sodelovanja v smislu zavezništva med evropskimi narodi, kar smo kaj so izboljšave, ki jih ponuja to besedilo, varnost za čezmejne delavce, pa tudi v primeru staršev, ki delajo v različnih državah članicah. Seveda bi si želeli upoštevati absolutno dogmo države članice, prejemnice dejatov, ki mora zagotavljati na to tudi določene ugodnosti. Obžalujemo pa, nekatere stvari v tem besedilu, veliko obžalovanj imamo glede parametrov, ki določajo dejatve za dolgotrajno njigo. 70 odstotkov proračuna sistemu socialne varnosti predstavljajo ti prispevki, pri nas pa tudi v drugih državah članicah Evropske unije obžalujemo tudi dejstvo, da v besedilu, kot ga predlaga poročevalec, je izginil pojem države stalnega prebivališča v prejšnjem smislu. Tukaj govorimo le o državi jurisdikcije. In obžalujemo tudi, in tukaj se obračam na desno, da nimamo možnosti da bi zagotovili predhodno odobritev, zaradi če se spodlite tudi triloga. Iz vseh teh razlogov si sicer želimo, da bi to besedilo sprejeli, ampak vsekakor poudarjamo, da je bistveno preprečiti vse primere goljofij na področju socialnih dejatov. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Sošnjerc v imenu neopredeljenih za eno minuto. Každa situacija, v kateri eh, zabiraš penjanje z enim. Gospe in gospodje, vsaka situacija, kjer jemlješ nekaterim za to, da daš drugim, In če jemlješ tistim, ki delajo in daješ tistim, ki ne delajo, je nemoralna, to je nonsens. In tukaj torej ne želimo solidarnosti med tistimi, ki, ki ne dajajo in tisti, ki dajajo in pridevajo. To tudi eh, vodi v birokracijo in, če, in to je nekaj smešnega in prosim, ne pravite, da želite zagotoviti prost pretok ljudi, obenem pa dovoljujete Eh, inšpekcije in avtorizacije, pravite, da so dajatve problem in upravičenost do dajatev je problem. V redu, potem odpravimo te dajatve. Če govorite o goljufijah, če govorite, želite goljufije, potem odpravite dajatve. In uh, um, Ljudvica pa skuša spraviti skozi take sporne zadeve, čeprav smo vsi siti tega. Ljudje pravijo, da želijo dok, dok, demokracijo, ampak ne želijo teh socialističnih eksperimentov. Predsedujoči, torej sedaj prehajamo na razpravo. Gospod Kaza ima besedo za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. To je pomembna zakonodaja, ki bo imela učinek na vse države članice in na svobo, prost pretok delavcev v Evropski uniji. Predlagani predlogi sprememb so dolgi, so um, obsežni in upoštevajo um, dajatve za družine, potem napotene delavce in druge zadeve. Če pa pogledamo različne stališča glede tega, to vodi v dvome, da bomo to dosegli. Mislim, da je pred nami še je veliko delati za to, da bi dosegli cilje. In pomankanje sporazume eh, spodkopava eh, možnost te eh, sprejema te resolucije. In, zr, in ravno tako dvomim, da bo to sprejeto v svetu. In uh, želimo, da bi zakoni izboljševali življenje ljudi, ne pa postavljali ovire državljanom za delodajalce, za samozaposlene in za zaposlene. Zadevam se, da imamo kar nekaj predlogov sprememb pred sabo in z glasovanjem moramo zagotoviti, da predlogi sprememb izboljšajo zakonodajo in da grejo v prid vsem državljanom Evropske unije. Želel bi se zahvaliti poročevalcev in vsem poročevalcem v senci. Nismo se vedno strinjali, vendar pa bi se jim želel zahvaliti za njihova prizadevanja. Zato da so našli nekaj, o čemer se bomo lahko v bodoče skrenjali. Uh, gospa Breso, za eno minuto. Hvala predsedujoči, gospa komisarka. Ni dvoma, da posodobitev zakonodaja, ki bo šla v prid eh, prostemu pretoku delavcev in uh, enak dostop do socialne varnosti za delavce, ki se premikajo po Evropi in to je zelo pomembno pri gradnji bolj socialne in bolj vključujoče Evrope. Koordinacija socialnih sistemov socialnih varnosti gre v prid uh, prostemu pretoku delavcev in eh, seveda so režimi sistema socialne varnosti v pristojnosti držav članic, tukaj gre samo za koordinacijo, vendar pa tudi ta koordinacija bi pomenila velik korak naprej proti večji harmonizaciji zakonodaj. Žal glede nekaterih vprašanj, ki so po našem mnenju zelo pomembni, recimo kot vprašanje čezmejnih delavcev, čez um, torej, delavce, ki delajo v več državah, ki se lahko lahko odločijo, kje bodo dobili dajatve za brezposelnost. To so krhki delavci. Potem eh, razpravljamo o kompleksnem vprašanju in to je način in kraj, kjer, bi, kjer se prejmejo dejatve za brezposelnost za tiste, ki iščejo delo v drugih evropskih državah. Vse to so eh, predpisi, ki jih ne bomo uspeli točno opredeliti in to je škoda. Menim namreč, da glede predlogov trialoga, če bi tam uspeli doseči sporazum, bi bil to dober rezultat. Kot ste povedali, komisarka, žal bomo to morali prepustiti naslednjemu sklicu parlamenta. Hvala se sedaj pa gospod Vistizen za eno minuto. Zakonodaja, ki jo bomo sprejeli tukaj, zadeva eh, socialne dajatve po Evropi in gre za nov eh, mejnik, ki um, označuje um, tukaj nekaj zelo spornega in to je um, turizem glede dajatev in goljofije. Ta sistem ne pomeni, da bomo imeli enake pravila v, za vse evropske državljane. Uh, imamo boljša pravila za nedomače delavce kot za notranje delavce. Recimo primer Danske. Dejstvo, da bi vključili um, tudi uh, tiste, ki, so, ki niso vključeni drugot. In treba je zagotoviti, da bomo ohranili naše nacionalne sisteme in eh, enake pogoje. In če ne moremo tega storiti, je najmanj, kar lahko dosežemo, da imamo indeksacijo teh dajatev, tako da ne bi imeli nepravičnih sistemov, če govorimo o dajatvah ali o drugih vrstah prispevkev, ki jih prejmejo državljani na Danskem. Sedaj pa gospod Tom za minuto 30.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 Eh, pravic je eh, tudi prost pretok delovcev, vendar tak prost pretok ni mogoč brez eh, socialne varnosti. Potrebna je koordinacija socialnih sistemov. Če, če delovci potujejo med državami članicami, lahko izgubijo svoje socialne pravice in jasno je, da čezmejni delavci, bi, da bi se njihovo število povečalo, če bi imeli boljšo koordinacijo socialnih sistemov v sosednjih državah članicah. Žal, trenutna uredba je zastarela in jo je treba obnoviti. Eh, veliko dela je bila opravljeno v parlamentu, ampak kot vemo, eh, sporazum še ni bil dosežen zaradi eh, spornih situacij v svetu. In zaradi tega se bomo morali povrniti k tej temi in želela bi poudariti, da nacionalna diskriminacija delavcev, ki se premikajo, uh, je, um, je nelegalna po, skladno z, skladno z pogodbami. In uh, ni prav, da vzhodni, delavci z vzhoda nimajo dostopa do socialnih sistemov na zahodu. Ravno tako podpiram indeksacijo in uh, to, da ni možno, je zelo sporno in Eh, je, eh, predstavlja veliko birokratsko, eh, birokratsko oviro. Tega tudi ne bi smeli vključiti v kakršnekoli druge predloge koordinacije socialnih sistemov. Gospod Kari za minuto. Gospa Kari za minuto. Dragi kolegi, danes smo pred ključnim vprašanjem, koliko se mora umešavati Evropska unija v sistem socialnih dajatev. Eh, države imajo različne sisteme. Nek predlog, ki je dober za eno državo, ima lahko katastrofalne posledice v drugi državi. Zavarovati moramo državljane, ne smemo pa podkopati socialnih sistemov. Odgovor, ki smo ga našli danes, eh, spodkopava sistem na danskem. To je sistem, ki temelji na solidarnosti med delavci. To je sistem, kjer kdor dela, pomaga tistim, ki so brezposelni. In zato, da bi dobili recimo pravico do prispevkov v drugi državi članici, samo po enem dnevu delu pomeni socialni dumping. To bi bilo katastrofalno. To je zelo pomemben problem. Evropska unija eh, ali se mora umešavati v eh, socialne sisteme drugih držav? Ne, po mojem mnenju odgovor ne. Za minuto in pol gospod Reintke. Za gospod Reintke. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Draga komisarka, dragi kolegi, dragi kolegice, no sedaj smo priča hudi drami z Brexitom, ampak to se ni začelo z referendumom, ampak že desetletja so pravzaprav spodbujali sovraštvo do Evropske unije in pred tremi leti je seveda to huiskanje tudi obrodilo gnile sadove. Seveda vse je tudi povezano z dajatvami za otroke in ta razprava je samo zastrupila javno razpravo. Indeksacija družinskih dajatev ne bo problematičen in tudi v Združenem kraljestvu povzročil nobenih problemov, ampak bo samo odpravil neravnotežja in vzpostavil več demokracije. Če hočemo živeti v pošteni Evropi, potem moramo pozabiti na to indeksacijo. Je ja, pa res, da moramo storiti veliko več za socialno pravičnost v Evropski uniji. Tiste regije, ki jih je revščina v Združenem kraljestvu najbolj prizadela, so glasovale za Brexit. Evropska unija pa v zadnjem desetletju ni storila ničesar, da bi odpravila vsa ta ravnotežja pogoji za brexit obstajajo v vsaki državi članici in če se povežajo še s sovraštvom do Evropske unije, potem lahko vsaka država članica izstopi iz Evropske unije. Prav zato potrebujemo socialno Evropo in dobro koordinacijo sistemov socialne varnosti. Hvala. Naslednja je na vrsti za minuto in pol gospa Jazlovecka. Hvala. Pri nadaljnih pogajanjih bo, nadaljnja pogajanja bodo prevzeli naslednji sklic parlamenta in upam, da bodo previdni treba je zagotoviti enake pravice tudi za delavce, eh, ki potujejo, ki delajo v drugih državah. In tudi oni bi morali biti pokriti z socialnim sistemom tiste države prejemnici. Za take delavce je pomembno, da se podaljša ta čas pri izvozu eh, dajatev za presposobnost iz 3 na 6 mesecev. Potrebujemo tudi eh, pravila za čezmejne delavce. Indeksacija je um, dajatev za družine, je nekaj, kar nočemo upoštevati. In uh, potem tista podjetja, ki uh, nudijo storitve v drugih državah, že tako so soočena za veliko birokracije. To, saj to, to zahteva naša skupina. Ali bi prosim malo upočasnili, pravi predsedujoča? Skušali bi se morali izogniti rešitvam, kjer uh, bi trg bil razdrobljen in treba se je odločiti, kje bomo plačali dajatve in kje se nudi socialna varnost. Potrebujemo obno, obdobje 24 mesecev. Ravno tako moramo ohraniti 13. člen in resolucijo 9.6 za tiste, ki delajo v dveh ali več državah članicah, kot so recimo vozniki. Take ljudi bi morali biti pokriti z socialnim sistemom v njihovem državi prebi, stalnega prebivališča. Nov sklic parlamenta ima pred sabo težek, eh, težek, težko nalog, ampak mislim, da ga bodo znali rešiti. Sedaj pa gospod Pavel za eno minuto doamnă președintă doamnă comisar vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă. najlepša hvala gospa predsedujoča hvala gospa komisarka za vaš predlog in za način kako branite in se borite proti indeksaciji um, socialnih dajatev za otroke in hvala da ste tako trdni pri tem. Ali bi nam lahko kaj več povedali, kaj se dogaja v Avstriji z postopkom kršitve? Ali boste to podaljšali ali ne? In v tej razpravi nekateri kolegi, ki se ki si pravijo levičarji, pozabljajo, da pred nekaj leti smo glasovali o socialnem dumpingu in smo rekli enako plačilo za enako delo. Za enako delo tudi enaka socialna varnost v celi Evropi. In ne smemo izgubiti glasov um, v primerjavi z skrajno desnico, še vedno moramo biti proevropski. To poročilo je kompromis, ampak um, pomeni korak naprej in zato ga je treba podpreti in delati na tem. Hvala gospa predsedujoča mobilnost radnika otvorila. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mobilnost delavcev odpira vprašanje uh, socialnega varstva čezmejnih delavcev. Zato, da bi lahko uporabili svoje pravice, morajo države članice med seboj sodelovati in nacionalne zakonodaje bi morale biti čim bolj usklajene. Zadevam se, da je treba uvesti izboljšave na tem področju, vendar pa ne morem sprejeti uh, novih predlogov, kajti to pomeni um, nove komplikacije in več golfije. Socialni sistem bi moral stati v rokah držav članic in socialne pravice mobilnih delavcev bi morali plačevati država izvora, razen če potečejo. Do tega trenutka delavci ne bi smeli imeti pravice do socialnih um, dajatev v državi, ker iščejo delo. Ko uh, vstopijo v drugo državo, bi morali izgubiti pravico v Eh, do socialnih eh, pravic v državi izvora. In eh, bolj komplicirane rešitve bodo pomenili dodatno obremenitev za socialni sistem. Sedaj pa gospod Lukegard za eno minuto in pol. I Venstre, der går vi ind for, at vandrende arbejdstager i Europa skal have ordentlige forhold. V moji situaciji smo v situaciji, kjer se želimo soočiti s to situacijo, delavcev, vendar pa naš cilj ne bomo dosegli s tem predlogom. Ta predlog uh, pomeni eh, pravno negotovost in pomeni, da bodo napoteni delavci v boljši situaciji kot drugi kolegi. In imamo tudi izvoz dajatev za brezposelnost in za otroke. To je slabši predlog kot tisti, ki žal ni bil sprejet. Uh, to je bil prvi predlog um, komisije in zato predlagam, da zavrnemo to zakonodajo. Hvala sedaj pa za minuto, gospa Koneva. Hvala za besedo, predsedojoča. Vse države članice v Evropski uniji imajo različne sisteme socialne varnosti ti sistemi so različni in urejajo jih tudi različni predpisi glede družinskih dajatev, glede dajatev v primeru brezposelnosti in glede ostalih dajatev. Moram pa povedati, da moramo odgovoriti na zelo ključno vprašanje, ali hočemo imeti združeno Evropo ali hočemo imeti prosti pretok delavcev, ali hočemo zajeziti revščino, ali hočemo odpraviti neenakost. Strinjam se s poročevalcem, številni poslanci in poslanke bodo podprli to poročilo, kajti to je tudi edini korak naprej. To je tudi edini način, da zmanjšamo razlike. Najlepša hvala, sedaj pa še gospa Lope Fontanca, 90 sekund. Hvala za besedo, predsedujoča. Evropske institucije morajo poskrbeti za prosti pretok delavcev in tukaj moramo tudi zagotoviti delavcem vse pravice. Res mi je žal, da smo tukaj ne uspeli zaradi kvalificirane večine v svetu, zlasti kar zadeva dajate v primeru brezposelnosti za čezmejne delavce. Sama mislim, da bi res morali uskladiti sisteme socialne varnosti. Na takšen način bi tudi ohranili enako obravnavo vseh delavcev in bi se tudi izognili indeksaciji. Poleg tega moramo tudi upoštevati ostala načela dobre zakonodaje. Danes se zadnjič oglašam v sklicu tega parlamenta in zato bi se rada vsem zahvalila in se bi rada tudi od vseh poslovila. Res smo garali in smo tudi delali v duhu konsenza. V odboru za zaposlovanje smo storili marsikaj, da bi pomagali najbolj renljivim državljanom v Evropski uniji. In upam, da bo takšno vzdušje vladalo tudi v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta, kajti na takšen način bomo dosegli združeno Evropo. Hvala tudi za vaš prispevek in javnost bo kmalo tudi obveščena o našem delu. Sedaj pa za minuto, gospod Dečen. Hvala za besedo, predsedujoča, draga komisarka. Imeli smo priložnost, da dosežemo velik premik, ampak to nam ni uspelo lahko bi dosegli enake socialne pravice povsod v Evropski uniji in s tem bi se lahko tudi pohvalili pred našimi državljani. Poročevalec je dal zelo dober predlog, evropski trg ne se stoji samo iz evra, ampak tudi iz enakih pravic. Te pravice, ki jih je predlagal poročevalec v svojem poročilu pomagajo našim državljanom. Vem, da smo slišali črne zgodbe o izvozu teh dajatev, ampak te zgodbe poganjajo nacionalistične propagande. Jutri bom glasoval za prenovitev koordinacije sistemov socialne varnosti socialistom pa bomo prepustili zigravanje med vzhodom in zahodom, jugom in severom. Hvala sedaj pa vendar kandelare za eno minuto. Hvala za besedo, dragi kolegi, drage kolegice. Včeraj smo glasovali o Evropskem organu za delo, Poleg tega smo tudi naslovili zelo pomembna vprašanja glede napotitve delavcev in glede enakega plačila za vse delavce. Poleg tega smo govorili tudi o iskanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. To je seveda tehnični dosje, ki pa je poskrbel za ogromno zanimanja v medijih. Gre namreč za to, katera težava članica bo plačevala te tajatve. Ja, včasih lahko določeni delavci imajo pravice do teh dajatev iz naslova delovnega razmerja v dveh različnih državah članicah. Sam se bom danes zdržal od glasovanja, zlasti glede načela enega meseca dela. To ni delo za mene, to ni dovolj in to tudi ni nobena povezava s samim trgom dela. Poleg tega se moramo tudi izogniti turizmu socialne varnosti. Sedaj pa gospod Kristensen za eno minuto. Hvala za besedo, predsedujoča strinjam se, da potrebujemo jasna pravila in jasne predpise. Poleg tega pa potrebujemo boljše ravnoteže, kot ga predvideva to poročilo. Pravice morajo biti jasne, poleg tega se moramo izogniti tudi diskriminaciji med domačimi in čezmejnimi delavci. Najprej tajatve s prvim delom nastopa delovnega razmerja. Kaj se zgodi, če je nekdo zaposlen samo za zelo omejeno časovno obdobje? Mislim, da je tukaj bolj pomembna država izvora in tri mesece delovne dobe ni dovolj. Šest mesecev bi bilo, kot ste predlagali vemo, da imamo različne politike za trge dela in tudi vemo, da bodo določeni trga dela bolj prizadeti zaradi te zakonodaje. Ne smemo pozabiti še na izvoz dajatev. Tri mesece je tukaj treba ohraniti glede čezmejnih delavcev. Mislim, da potrebujemo več jasnosti glede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 Najlepša hvala, gospa predsednica. Temeljne pravice, tudi pravica do prostega gibanja, to je del vseh teh predpisov glede socialne zaščite delavcev. Evropa je Evropa socialne varnosti, pa tudi predpisov lojalne konkurence. Koordinacija sistemov socialne varnosti, kot jo predlaga poročilo mojega kolega Gjuma Balasa gre v pravo smer. Ta predlog ni popoln, ampak mislim, da bomo na osnovi tega lahko jasno predstavili možnosti za delavce znotraj Evropske unije. Na to pa se borili tudi proti primerom Guljufije, ki jo izvažajo ne brezposelni, ampak podjetja, ki niso dovolj skrbna in rekrutirajo nezačitene delavce po celi Evropski uniji. Ta nelojalna konkurenca spodkopava socialno varnost in proti temu se moramo boriti. Morali bi podpreti ta predlog in povdarjati stališče Evropskega parlamenta, ki je tudi stališče Evropske unije, ki je tudi stališče cele Evrope in ne smemo podpirati nacionalnih oziroma nacionalističnih stališč nekaterih držav članic. Hvala. Sedaj pa za 90 sekund, gospod Ribiero. Ja, Sendo esta a minha última intervenção em plenário, permita-me, Sra. Presidente. Hvala za besedo. Tudi sama se tokrat zadnjič oglašam v sklicu tega parlamenta. To poročilo pravzaprav odraža glavne prioritete Evropskega parlamenta, pa tudi naše politične skupine. O čem govorimo? O modelu socialnega varstva, ki je značilen za Evropsko unijo in ki je nekaj posebnega in to tudi razlikuje Evropsko unijo od ostalih delov sveta. Mislim, da mora seveda tudi države članice poskrbeti za sisteme socialne varnosti, ampak imamo ogromno čezmenih delavcev. Vsi vemo, da živimo v Evropi, ki temelji na mobilnosti, na prostemu pretoku delavcev. Država članica ki seveda v drugo državo članico pošlje delavce, mora tudi do določene mere poskrbeti za njihovo varstvo in tudi za njihove pravice. Ne smemo pa seveda tudi pozabiti na to, da ima ta delavec enake pravice, kakor pa državljani tiste države članice, v kateri dela. Se pravi, podarek mora biti na enakopravnosti in na varstvu, tako da bomo lahko živeli v bolj pošteni in v bolj socialni Evropi. In sem tudi ponosna na to, da lahko tukaj predstavljam Portugalce. Tudi sama bi se ti rada zahvalila. Res sem s tabo zelo dobro sodelovala v odboru za kmetijstvo. Sedaj pa gospa Smolkova za eno minuto. Hvala za besedo. Največja prednost Združene Evrope je prosti pretok delavcev in storitev. Mobilnost državljanov je zelo pomembna. Ne glede na to, ali se v drugo državo članico odpravljajo za namene študija oziroma za namene dela. Naše sisteme socialne varnosti moramo uskladiti na takšen način, da bomo odpravili vse prepreke, tem čezmenim delavcem pa moramo pomagati po naši najboljši moči. Koordinacija sistemov socialne varnosti se mora še okrepiti in vsakemu delavcu mora poskrbeti vse pravice, ne glede na njihov izvor. Zakaj se pogovarjamo o koordinaciji? Vsi vemo, da določene države članice že sedaj prilagajajo vse te dajatve v primeru brezposelnosti in prilagajajo tudi družinske dajatve. To pa povzroča diskriminacijo. Poglejmo si samo Avstrijo in indeksacijo družinskih dajatov v Avstriji. Hvala sedaj pa gospod Mamiken za eno minuto. Hvala za besedo. Več mobilnosti pomeni, da moramo bolje zavarovati socialne varnosti, ampak vsi vemo, da imamo sedaj v svetu blokirajočo manjšino. Gre za socialne pravice in o tem se danes pogovarjamo. Kajti te dajatve tudi pomenijo kakovost državljanstva Evropske unije. Res mi je žal, da svet ne verjame, da je temu tako in na takšen način je svet tudi odprl nove vrzeli in nove prepade v Evropski uniji. Države članice se sedaj lahko same odločijo o pogojih, za podelitev teh dajatev. Ampak tukaj morajo upoštevati načela nediskriminacije in enake obravnave. Sedaj pa gospod Coburn. Thank you, madam. It's very nice to see you again. Hvala za besedo. Ja, ta razprava je zelo zanimiva, ampak to je seveda zelo nevarno za Združeno kraljestvo naš sistem socialne varnosti temelji na potrebah in ne na prispevkih. V Franciji dobiš toliko, koliko si v sistem plačal. Če ničesar nisi prispeval, nisi upravičen do ničesar. Zato so migranti v Kaleju in čakajo na vstop v Združeno kraljestvo, ne pa obratno. Predvsem zaradi tega, ker je sistem socialne varnosti bolj odprto prišle kot. No, naš sistem je dober za nas, vaš sistem je dober za vas, oba sistema pa sta popolnoma nezdružljiva. In če bi to spremenili, lahko pravzaprav pošljemo v stečaj naš sistem socialne varnosti. Prav zato smo glasovali za Brexit, kajti bali smo se, da bo Evropska unija bankrotirala sistem socialne varnosti v Združenem kraljestvu in da bo uničila naš zdravstveni sistem.